Eh, glede eh, upravljanja je komisija pripravljena sodelovati s parlamentom in eh, vsemi strankami. Hvala lepa. Skupinami. Hvala, gospod komisar. Razprava je sedaj končana. Glasovali bomo jutri ob 11.30. Na dnevnem redu imamo sedaj poročilo Viki Ford varnost pri pridobivanju nafte in plina na odprtem morju. Poročevalec dobi sedaj besedo za štiri minute, izvolite. Gospa predsedojoča, hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi eh, tega poročila, vsem poslancem, predstavnikom industrije in regulatorjev. Pridobivanje nafte na odprtem morju imajo 60 oziroma 90-90 odstotni delež, ko govorimo o pridobivanju nafte in zemljskega plina v Evropski uniji. Gre za bistven prispevek, če ne bi zagotovili energetsko varnost. Lani je prišlo do tragične nesreče v Mehiškem zalivu, zato smo morali oceniti varnost. Ampak, če upoštevamo, kaj se dogaja pri črpanju nafte na odprtem morju, moramo ugotoviti, da je to izven teritorijalnih voda Evropske unije. Zato pravzaprav ne bi bilo dobro, če bi Eh, to raziskovanje pravzaprav eh, še vedno poseglo v to področje. Ko govorimo o varnostni analizi v državah članicah, ta mora biti takšen, da upoštevamo tudi sosednje države. Priznati moramo tudi to, da je izdajanje dovoljen nekaj, kar je v pristojnosti nacionalnih držav in ne Evropske unije. Kar nekaj jasnih sporočil eh, smo zapisali v tem poročilu, nekaj pa je takšnih, da ni ustreznih, da ne ustreza dejstvom. Upam, da bomo to lahko popravili jutri, tudi na glasovanju. Pravzaprav lahko gotovimo, da vse vode, ne glede na to, ali so plitve ali globoke, niso nujno nevarne. In mislim, da moramo imeti tukaj drugačne standarde varnosti, kot jih imajo v Mehiškem zalivu. Poštevati moramo znanstven pristop upravljalci, znanstveniki morajo oceniti tveganje posamezne ploščadi. Ne govorimo o posameznem črpanju, ampak govorimo o vseh fazah, kar pomeni, da potrebujemo neodvisen nadzor in inšpekcije. Poleg tega ne moremo moramo pravzaprav ogroziti eh, tega pristopa pri izmenjevanju dobrih pristopov gre za to, da je varnost nujna in tukaj moramo imeti hitro izmenjavo podatkov med regulatorji in upravljavci. To je bistveno, tako da bomo se izognili določenim tveganjem. Potrebujemo pravo varnostno kulturo, tako da bo lahko vsak delavec rekel, da je varnost na prvem mestu, da bomo testirali in vzdrževali te varnostne postopke. Tisti, ki bodo opozorili na varnost, morajo biti zaščiteni. Inšpektori morajo biti dobro kvalificirani, izkušeni, morajo se zavedati specifičnega položaja posamezne lokacije. Zato mislim, da moramo imeti mrežo teh revizorjev, potrebujemo tudi globalno usklajevanje. Ravno tako se je kar nekaj zgodilo na tem področju. Imeli bomo mrežo za vsa morja, za usposobljenje nadzornike, kar seveda pozdravljamo. Ampak mislim, da nekakšen super nadzornik na evropski ravni ne bi pomenil dodane vrednosti. Mislim, da bi lahko to negativno vplivalo na nacionalne inšpektorje. Mehiški zaliv je bil prizadet. Kar nekaj časa so potrebovali preveč časa, da bi zaezili ta izliv, ampak kar nekaj so naredili, uložili so v nakup dodatne opreme. V Evropski uniji smo nadzirali eh, ta izziv, ravno tako smo se posvetili rehabilitaciji. Zato moramo pravzaprav evidentirati vso to javno in tudi eh, privatno opremo. Ampak lahko povem, da nimamo ustreznega učinka, ko govorimo o regulativi na področju črpanja na odprtem morju. Mislim, da mora tisti, ki je odgovoren, tudi plačati. Zagotoviti moramo finančno in oškodninsko odgovornost. Ko govorimo o finančni obveznosti, tukaj moramo imeti čim bolj prožen pristop, recimo vzajemni zavarovalni pristopi, to mislim, da je ravno tako dobro pri določenih primerjih tukaj nimamo delojočega trga, ki bi pravzaprav upravljavcem omogočil, da bi si zagotovili tako imenovano zunanje zavarovanje. Ko govorim o finančni odgovornosti, mislim, da moramo imeti tukaj eh, dober okvir in moramo imeti tudi možnost majhnih in srednje velikih podjetij, predvsem pri fazi raziskovanja. Potem pa kaj bi lahko naredili za Arktiko. Začeli smo v 90-ih letih, ne smemo prepovedati ta pristop. Vedno sem rekla, da vsako lokacijo moramo ocenjevati tako, da se oceni specifično tveganje.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 ta nesreča, ki se je zgodila na odprtem eh, morju v zalivu, je spodbudila Evropo, da analizira tudi eh, svoje dejavnosti in eh, potrebno je, da je tudi operater oziroma izvajalec tisti, ki nosi stroške v takem primeru. Potrebno je tudi poudariti vidik previdnostni vidik in načelo in preprečevanje. Preprečevanje je zelo pomembno. Evropska agencija za pomorsko varnost pa naj bo pristojna za te dejavnosti na odprtem morju offshore in eh, tak nadzor pa eh, ne sme pomeniti, da mora to potekati tako, da bo to uprid samo nekaterim eh, izvajalcem, eh, majhnim pa ne. Grazie. La parola all'onorevole Hvala, gospa Flašikova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Domáce dodávky ropy a plynu. Hvala, gospa predsedajúca, gospod komisár. Lokalno pridobivanje nafte in zemljskega plina je zelo pomembno, ko govorimo o zanesljivi oskrbi z energijo v Evropski uniji. Številne eh, dobave, številne količine nafte in zemljskega plina pridobivamo na odprtem morju. Deleži niso enakomerno porazdeljeni. Ta gospodarska, ta gospodarska eh, dejavnost eh, se včasih izvaja tudi eh, v teritorijalnih vodah, ki niso del Evropske unije. Omenili ste katastrofo Deepwater Horizon. Posledično se je zgodilo, da se ponovno posvečamo varnostnim vprašanjem. Kar nekaj eh, podjetij se sedaj ukvarja z varnostjo. Ko govorimo o rezultatih na tem področju, delovni pogoji so se sicer nekoliko izboljšali, ampak eh, zaposleni niso edini, ki se morajo čutiti varne. Potrebujemo varnostni ukrep, ki nam bo omogočil, da se bomo izognili takšnim katastrofam v prihodnosti. Potrebujemo ustrezen nadzor, boriti se moramo proti onesnaževanju okolja, moramo tudi opazovati, e, katere e, snovi se pravzaprav izlivajo v morje, tako da okolje ne bo ogroženo. Hvala. Grazie, Hvala, gospa Tikao ima besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Črpanje na odprtem morju, moram reči, lahko močno vpliva tudi na druge države, sosednje države, zato potrebujemo poenotene kriterije glede varnosti in vsi, vse zainteresirane strani morajo uživati varnost. Potrebno je poenostaviti pravni okvir in eh, države članice morajo analizirati eh, tudi, kakšne naj bo to te metode in eh, potrebni so tudi predlogi za izboljšanje pravnega okvira. Potrebno je tudi zagotoviti, da bo ta sistem predvidel ustrezen finančni instrument, tako da bi bilo moč zlahka mobilizirati finančne inštrumente za odpravo škode okolju in družbi družbi, če, eh, eh, družbi, če pride do eh, takih dogodkov. Potrebne so tudi presoje vplivov na okolje. Hvala. Hvala, gospa Figerejdu, da bi besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Izkušnje in številne nesreče so že dokazale, da take dejavnosti na odprtem morju ne morejo več biti osrednji cilj zaradi dobičkoželjnosti največjih naftnih družb, ki zato postavljajo v nevarnost svoje zaposlene in svoje strukture. Tu je treba delati v interesu varovanja okolja ter eh, v javnem interesu in zagotovljeno mora biti tudi zaščita in varstvo delavcev. Zato je treba skrbno in strogo spremljati to, kar se tu dogaja, še zlasti tam, kjer se zasebni interesi eh, prekrivajo z javnimi interesi in na to moramo upozoriti v tem poročilu. Hvala, gospa Rivazi. Hvala, gospa predsedujoča. Gospej Ford se zahvaljujem za opravljeno delo. Povdarjam pa, da eh, so zeleni vložili oziroma predložili alternativno resolucijo za zaščito eh, zlasti eh, občutljivih območij in še posebej arktičnega območja. In eh, kaj ti, če bo prišlo do nesreč, to smo lahko ugotovili v primeru Meheškega zaliva, pa tudi na Škotskem, ko je prišlo do nenadomesljivih izgub eh, v eh, teh izjemnih območjih sveta. In tu je, gre za pravzaprav vesolno področje, eh, univerzalno področje in zato je potrebno imeti nadzor, ki bo na evropski ravni in v ta namen je potrebno zadolžiti posebno agencijo, zato da bi se dobro opredelilo odgovornost Eh, opredelitev eh, celovite odgovornosti na tem področju. In eh, civilna odgovornost, ki lahko pokrije ne le okoljsko škodo, temveč tudi socialno in gospodarsko škodo in predvideti tudi obvezno zavarovanje. Ob kaj ti, če majhne družbe nimajo zavarovanja, potem ne vem, zakaj bi lahko pridobile licenco. To je zelo pomembno. Hvala. Grazie. La parola al commissario Tajani. Hvala. Gospod komisar Tajani, izvolite. Hvala, predsedujoča. Po nesreči. Eh, v Mehiškem zalivu. Je komisija predložila akcijski načrt, da bi okrepila varnost in varstvo okolja eh, in sicer z vidika črpanja nafte in plina na odprtem eh, morju. In to poročilo, o katerem razpravljamo eh, danes, se ravno nanaša na te dejavnosti. Ugotovimo lahko, da so mnoge stične točke med mnenjem eh, posameznih razpravljavcev in eh, komisijo. In ne smemo pa destabilizirati tega sektorja v okviru neživljenske zakonodaje. Potrebno je zagotoviti, da bodo bodoči predlogi sloneli na konkretnih in realističnih elementih. Pridobivanje nafte in plina na odprtem morju je pomemben vir energije za Evropo in eh, zato zato eh, tudi vsi prepoznavamo pomembnost eh, norm oziroma standardov na tem področju. Potrebno je še naprej napredovati, nikoli ne počivati na lovorikah in eh, naprimer ponovno se je potrdila potreba po akciji oziroma po ukrepih v primeru Severnega morja. In eh, te dejavnosti, o katerih govorimo, te morajo ostati eh, eh, v rokah industriji in posameznih držav. Je pa res, da Evropska unija ima pomembno funkcijo v tem smislu okrepiti moramo preglednost eh, tega industrijskega sektorja, izboljšati tudi, eh, tudi delovanje v nujnih primerjih. Evropska unija lahko odigra svojo vlogo v smeri motiviranost eh, in pristop k izboljšanju. Veliko dela je že bilo narejenega za vidika varnosti varnosti teh dejavnosti offshore. To eh, spremljajo analize eh, in presoje vplivov. To bo predstavljeno oktobra meseca. Vse to pa mora biti obrnjeno k prihodnosti In najpomembnejše je tudi zagotoviti ustrezne inštrumente v ta namen. In eh, ta prizadevanja eh, tudi eh, naj si delijo vsi deležniki, zato da bi to vodilo k napredku. Kajti varnost, ko gre za te dejavnosti, ne pozna meja evropske izkušnje in izkušnje mednarodnih partnerjev so pomembne. Na koncu bi se vam želel zahvaliti za vašo razpravo eh, in povdariti, da komisija nestrpno pričakuje eh, tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom to jesen. Hvala lepa. Grazie, commissario. La discussione. Hvala, gospod komisar. Razprava je končana. Glasovanje bo na vrsti jutri ob 11.30. Sedaj imamo na dnevnem redu poročilo gospe Jana Kudakis o ženskem podjetništvu v malih in srednjih podjetjih. Beseda dobi poročevalka. 4 minute. As governments face